Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobro jutro, gospe in gospodje. Vesel sem, da vas lahko pozdravim danes zjutraj. Začenjam zasedanje. Naj vas obozorim na to, da imamo na ko, eh, ob koncu zasedanja glasovanje. Kolegi verjetno ne bodo srečni, če se bodo glasovanja zavlekla, tako da prosim, da se držite svojega časa za govor. Tako da bomo kar začeli brez zavlačevanja. Prva točka na dnevnem redu je poročilo Carlosa Joseja in Turgajza Angula. Gre za izvajanje direktive o ravnanju z odpadki. In poročevalcu dajemo besedo za 4 minute. Izvolite. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da se na začetku zahvalim sekretarijatu odbora za peticije za upravljeno delo, še zlasti Karolajne Refer in drugim sodelavcem, ki jih je govornik navedel. In ki so omogočili meni kot poročevalcu pripravo tega poročila. Že kakšno leto je tega, kar se je odbor za peticije odločil, da bo pripravil poročilo o upravljanju z odpadki v Evropski uniji. In to zato, ker so bili uložene številne peticije, ki so se pritoževali nad slabim upravljanjem z odpadki se strani eh, javnih organov, kar je vplivalo na naravno okolje in tudi na marsikaj drugega. Naš odbor je uh, skušal na kraju samem, torej na uh, področjih, ki so um, v težavah, preveriti, kaj se dogaja. In zato želimo tukaj v parlamentu povedati, da imamo tu odprta vprašanja, na katera moramo biti zelo pozorni in sicer na pravilno izvajanje zakonodaje v zvezi z odpadki se strani držav članic. Večina evropskih državljanov namreč pričakuje, da bodo javne službe ponujale učinkovite javne storitve na področju zdravja, prometa, izobraževanja in varnosti. Kljub temu pa Povečevanje števila peticij kaže na to, da številne javne službe v številnih državah niso sposobne učinkovito upravljati z odpadki. Evropska unija je sprijela celo vrsto zakonodajnih ukrepov, ki se izvajajo v vseh državah članicah z namenom, da bi zagotovili pravilno izvajanje zakonodajnega okvira, ki je potreben za to, da primerno se spopademo z sodobnim načinom življenja, ki je neizogiben in ki ga zaznamuje velika količina odpadkov iz gospodinstv, iz gospodarstva, industrije, bolnišnic in tako naprej. In zato je treba vse napore, obravnavati prednostno. V nasprotnem primeru ima to negativne posledice, ne samo za zdravje in za blagostanje ljudi, temveč za celoten planet. E, in e, peticije kažejo, da te skrbi izhajajo iz številnih lokalnih skupnosti, kjer se upravljanje z odpadki kaže kot e, pravi politični in socialni problem in državljani pričakujejo določeno rešitev. Analiza upravljanja z odpadki v različnih državah članicah kaže na eh, pomembne razlike med državami članicami, pa tudi na pomembno nespoštovanje zakonodaje Evropske unije. Odbor je leta 2011 že povedal, da je komisija um, v, v 177 primerjih sprožila postopek za ukodavljanje kršitev v zvezi z odlagališči od izteka roka za uveljavitev direktive o odlagališčih iz leta 2001. Eh, v Evropski uniji je še vedno v uporabi najmanj 619 nezakonitih odlagališč. Poleg tega imamo še približno tisoč odlagališč, ki ne dosegajo standardov. Torej, skušamo uh, komisija skuša s tem pokazati, da je treba zagotoviti primerno ravnanje z odpadki v primernem roku. In hkrati je treba povedati, da eh, pri vseh teh kršitvah in postopkih gre za neizpolnjevanje zakonodaje. In zato je treba še veliko storiti, zato da bomo to izvajanje zakonodaje zagotovili. Na najvišji ravni postopka upravljanja z odpadki imamo direktive Evropske unije, ki urejajo to področje in ki e, nudijo evropskim državljanom tudi vse informacije v zvezi z upravljanjem z okoljem. Hvala lepa. V imenu komisije ima besedo gospa Georgijeva za tri minute. President, uh, Hvala lepa. Spoštovani poslanci, eh, komisija se zahvaljuje gospodu Iturgajzu za izvajanje okvirne direktive o odpadkih, ki je bila sprejeta leta 2008. Zahvaljujem se poslancem za, svoja, za njihova stališča in pa prispevke k tej pomembni razpravi. Komisija pozdravlja to poročilo, ki predstavlja pomembne podatke, ki so povezani z izvajanjem zakonodaje o odpadkih v državah članicah. Kot smo že večkrat poudarili, je polno izvajanje zakonodaje o odpadkih ključnega pomena za zagotavljanje zdravega in čistega okolja in to je tudi pomembno za evropsko industrijo. Lahko je to tudi vir um, sredstev za evropsko industrijo. Ugotavljamo, da prihaja do velikih razlik med državami članicami, ko gre za upravljanje z odpadki. To predstavlja ne samo grožnjo za naše okolje, to ovira tudi evropsko gospodarstvo in gre tudi za to, da nekatera podjetja, ki neprimerno reciklirajo odpadke, s tem imajo velike dobičke. Moramo se lotiti vprašanja slabe slabega izvajanja. To slabo izvajanje privede do škode 72 milijard na leto. Um, če bi spoštovali trenutno zakonodajo, bi lahko se izognili 146 do 244 tonam emisij in eh, to je enako kot 47 eh, milijonov emisij avtomobilov na leto. Uh, in to predstavlja 1 do 31 odstotkov eh, cilj, ciljev za zniževanje emisij. Eh, in ne na zadnje, če bi spoštovali zakonodajo, bi lahko ustvarili 400 tisoč delovnih mest, ki jih nujno potrebujemo v trenutnem gospodarskem okolju. To so pomembne številke in zato komisija se popolnoma strinja za zaključkom poročila, da je potrebno okrepiti prizadevanje, zato da bi polno izvajali obstoječo zakonodajo. Prav tako podpiramo poziv Evropskega parlamenta državam članicam, da najokvirno direktivo začnejo izvajati brez eh, odlaganja in da naj izpolnijo vse njene zahteve. Potrebno je zagotoviti obsežne načrte za upravljanje z odpadki, tako da bomo hitro dosegli zastavljene cilje. Komisija bo še naprej nadzorovala izpolnjevanje zakonodajo o odpadkih, še naprej bomo ponujali smernice državam članicam o praktičnih vidikih implementacije in želimo se tudi osredotočiti na najbolj problematične države članice. Želimo tam nasloviti pomankljivosti skupaj z ostalimi državami članicami. Prav tako razmišljamo o možnosti okrepljenega sodelovanja z Evropsko agencijo za okolje na tem področju. Naj zaključim. Eh, prizadevanja eh, so, eh, prizadevamo se že, da bi izboljšali situacijo, hkrati pa smo veseli, da parlament tukaj predstavlja dodaten zagon in energijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Prvi dobi besedo kolega Jar iz Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Eh, poročilo govori o pomankljivosti izvajanja zakonodaje o odpadkih. Eh, gre za pomankljivosti v nekaterih državah članicah. Eh, hvala lepa kolegu Irtugajsu, ki je um, ehm, pripravil zelo strokovno poročilo. V nekaterih državah članicah še vedno obstajajo veliki problemi, ko gre za upravljanje z odpadki, predvsem nimajo države ustreznih, ustrezne načrte za obdelavo in pa shranjevanje odpadkov. In zato dobimo kup odpadkov, ki potem odhaja tudi um, zunaj uh, Evropske unije kaj bi lahko naredili v regijah in pa državah članicah. Um, neustrezno upravljanje z odpadki predstavlja veliko tveganja za okolje in pa za zdravje ljudi, zato se moramo tega problema ne mudoma lotiti. Um, Nujno je, da začnemo izvajati obstoječo zakonodajo na tem področju in da imamo tudi ustrezne načrte za upravljanje z odpadkov. Uh, ta zakonodaja obstaja in državi članice jo morajo spoštovati. Zato je odgovornost predvsem pri državah članicah. Tukaj stavimo tudi na Evropsko komisijo. Komisija bi morala hitro poseči, če se nakaže na to, da so načrti v državah članicah neustrezni oziroma če se pravila ne izvaja ustrezno. Če države članice niso pripravljene pripraviti ustreznih načrtov in te izvajati ampak to pomeni tudi to, da mora pri nespoštovanju zakonodaje hitro priti do sankcij. Tukaj pomembno vlogo lahko odigrajo tudi potrošniki. Ehm, če je nekdo zaveden glede ločevanja odpadkov, potem eh, sam ne more vzpostaviti tega ustreznega kroženja eh, virov in pa snovi iz odpadkov. Ehm, Vsi vemo, da so najboljši tisti odpadki, ki jih lahko že v začetku preprečimo. To je dobro za ljudi, to čuva okolje in hrani vire, ki jih lahko na bolj učinkovit način uporabimo. Kaj potrebujemo? Najprej potrebujemo koncept Eh, ustrezne obravnave in pa preprečevanja odpadkov, to morajo pripraviti države članice in uh, strinjam se s komisijo, če ne bodo države članice imele ustreznih načrtov, ne dobijo denarja iz Brusla. Drugič, to je enako pomembno. Če odgovorni v regijah ne bodo sposobni pripraviti takšnega koncepta, moramo pozvati k odgovornosti države članice. Uh, Eh, one morajo potem pomagati pri pripravi takšnih konceptov in načrtov. In če potem še vedno prihaja do časovnih zaostankih, potem in tukaj moja kritika na komisijo, komisija mora poskrbeti za to, da se bodo države članice držale teh načrta, tako da ti kupi odpadkov ne bodo več kvarili podobe naše lepe Evrope. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu SND dobi besedo gospa Merkis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 besede. Dejstvo je, da potrebujemo dobro politiko za ravnanje z odpadki in v zadnjih letih smo res prejeli celo vrsto sporočil se strani številnih državljanov iz Italije, Bulgarije, Romunije, če omenim samo nekatere ki so izpostavili velike težave z odpadki, ampak te težave ne obstajajo samo v teh državah. To je bolj sporočilo problem bolj splošne narave, ki ga je treba resno obravnavati, saj povzroča res pravo nelagodje med državljani. Poleg tega je tu premalo transparentnosti. Državljani želijo vedeti, kaj se dogaja, želijo vedeti, kako se javne službe soočajo s tem, kar oni obravnavajo kot problem. Ampak pri vprašanju odpadkov je treba iz koncepta problematike eh, preiti k konceptu priložnosti, ki jo predstavljajo. In to je bilo že večkrat povedano v tej dvorani. Tudi komisija je že večkrat povedala, da je treba kaj storiti, ampak eh, sedaj je treba preiti od besed k dejanjem. Saj imamo številne predpise, ki pravijo, da potrebujemo akcijske načrte za upravljanje z odpadki in tako naprej. Potrebno pa je predvsem vse te načrte uresničevati skrajni čas je za to in uh, potrebujemo politiko ničelne tolerance, zato da bomo lahko izvajali pritisk nad regijami, nad državami in jih uh, prisilili, da bodo vse te načrte v realnosti izvajali. Od držav članic, ki ne spoštujejo zakonodaje, moramo zahtevati pojasnila In sicer moramo, kot sem že povedala, eh, se zauzemati za politiko ničelne tolerance. Drugič, kadar sam, država članica ne zmore sama urediti stvari, moramo pomagati za izgraditev primernih objektov in uresničitev primernih e, rešitev. In poleg tega potrebujemo preglednost. Transparentnost je potrebna zato, ker jo državljani zahtevajo in zato, ker moramo vedeti, kaj se z odpadki dogaja, kam se jih odvaža in e, ali so vsi ti premiki sploh zakonodajni uzakoniti. Torej, od problema preidimo k priložnosti, saj res potrebujemo celo vrsto snovi in eh, ki jih lahko na ta način pridobimo. In zato naj postane Evropa že enkrat sodobna v tem smislu. Eh, obravnavajmo odpadke na ustvarjalen način, ker bomo to potrebovali v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja v imenu skupine Alde za dve minuti, gospa Alfano. La ringrazio, predsednik. Hvala, gospod predsedujoči, in eh, čestitke za vašo novo funkcijo. Zelo zadovoljna sem, da tu na plenarnem zasedanju razpravljamo o vprašanju, ki izhaja iz številnih peticij, ki so jih uložili evropski državljani v zvezi z odpadki. Vse to kaže, da evropske državljane skrbijo načini za upravljanje z odpadki, ki so škodljivi za zdravje, ki so škodljivi tudi za naše gospodarstvo in ki kažejo tudi na velike regionalne razlike v Evropi. Eh, moram reči, da sem precej nezadovoljna eh, s tem, kako se obravnava vprašanje sežigalnic. Namreč um, kaže, da um, se zaradi razvoja tehnologij nihče več ne obada z vprašanjem javnega zdravja, zdravja naših državljanov. V tej dvorani smo eh, že veliko krat govorili o vprašanju jedrskih eh, elektraran in dan danes tega nihče več ne podpira, naprimer. In ali je res možno, da politika ne zmore gledati nekoliko dlje, ali res potrebujemo še dodatne študije, ki bodo pokazale na epidemiološke težave, ki jih eh, imajo ljudje, ki živijo v bližini sežigalnic. Tukaj ne gre zgolj na nek sindrom, eh, na katerem katerega opozarjajo državljani, ampak tukaj gre res za veliko vprašanje zaščite človekovega zdravja. In zato potrebujemo direktivo o ciklu odpadkov, ki bo res temeljila na predelavi in na primerni obravnavi odpadkov. In um, če bi imeli res pravo politično voljo v tem smislu, bi sežigalnice že sedaj bile zgolj stvar spomina in zgodovine. In mislim, da bi se vsi evropski državljani se s tem strinjali. In zato upam, da bo komisija sprejela bolj stroge ukrepe za upravljanje z odpadki in za uporabo sežigalnic ter odlagališč. Hvala. Hvala lepa. Naslednja v imenu zelenih, gospa Oken, za dve minuti. Øh, Najlepša hvala. To poročilo ima nek izvirni greh. Preštevilni člani našega odbora imajo določene zadržke in celo nasprotujejo temu, da bi izrekli kritike lastni politični stranki v svojih Eh, državah članicah in to kljub peticijam, ki iz teh istih držav članic prihajajo. In opravičujejo se, rekoč, da mora to vprašanje obravnavati odbor za okolje. Torej, ko je treba se soočiti z določenimi problemi, je treba se morda tudi nekoliko distancirati od zgol, gole politične volje. In zato se želim zahvaliti kolegi Trugajsu za odlično sodelovanje in kolegijalnost pri obravnavi tega vprašanja in poročilo, ki je iz tega nastalo, je dobro pripravljeni. Želela pa bi ustrajati na dveh točkah in sicer to, kako se premalo spoštujejo predpisi, kakšne zamude imajo regije mm, in njihovi organi pri uresničevanju načrtov za ravnanje z odpadkov in tudi premala vključenost državljanov v te postopke. Pomislimo tukaj samo na Italijo, naprimer. V Italiji se državljane predstavlja vse čas kot neke nasprotnike, kot neke sovražnike, kadar se soočamo s hudimi problemi, ki zadevajo. Um, Odpadke. Seveda imamo tukaj tudi primere iz Bolgarije in Španije, vendar pa je Italija neke vrste šolski primer. Uh, mi se soočamo s krizo, ki ni zgolj gospodarska in finančna, imamo tudi krizo surovin in ne moremo si dovoliti, da bodo te eh, dragocene surovine končale na odlogliščih. Treba jih je ponovno uporabiti, predelati ravno za to, da bomo lahko nadoknadili to pomankanje surovin, s katerim se danes soočamo. Zato potrebujemo tudi primerne naložbe, da bomo te surovine lahko ponovno pridobili in ponovno uporabili. In to je bistvena zadeva. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine ECR, gospa Girling, za tri minute. Thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, zelo pozdravljam to poročilo v imenu moje politične skupine vključena sem v vprašanje upravljanja z odpadki skozi moje članstvo v odboru Envi in zelo svežejoče je bilo prebrati to poročilo z nekoliko drugačnega vidika. Kaj ti poročilo izpusti številne eh, določene interese. Nekateri ljudje so si dolgo časa prizadevali za določene dosežke. In uh, mislim, da je to vrstno poročilo resnično zelo dobrodošlo. Poročilo se dotakne tudi vseh tistih, ki jih predstavljamo. Samo malo vprašanje takšnih, ki so za naše volitve tako pomembni kot ravno upravljanje z odpadki. To je področje, po katerem bodo sodili tudi Evropski parlament. Če ne bomo ravnali pravilno, če ne bomo izvajali zakonodaje, potem bo, bodo vse te besede same sebi namen. In vse to je zajeto v tem zanimivem in dobrem poročilu. Seveda obstajajo velike razlike med posameznimi državami članicami, ko gre za vprašanje upravljanja z odpadki. Sama pozdravljam dejstvo, da poročilo omenja tudi te razlike, da govori o vprašanju subsidijarnosti in da gre za okvirno direktivo o odpadkih. Številni se spomnite moje predhodnice, Caroline Jackson, ki je bila poročevalka o okvirni direktivi o odpadkih in eno izmed načel, ki ga je ona zelo zagovarjala, je bilo to, da bi državam članicam moralo biti dovoljeno kar se da veliko subsidijarnosti, ampak v okviru tesnih in ambicioznih ciljev. In uh, z njo sem se nedavno pogovarjala, ter uh, Ugotovila sem, da je zelo razočarana, ker eh, države članice s tem, ko jim je dan ta manevrski prostor, še vedno ne izpolnjujejo svojih ciljev. Zato ni potrebno, da pripravljamo celo vrsto novih kosov zakonodaje, ampak eh, moramo prisiliti države članice v to, da bodo delale boljše in pa bolj učinkovito. Okvirna direktiva predstavlja ravno to. Če ne bomo držav članic prisilili v to, da ukrepajo. Eh, šokirana sem bila, ko sem slišala, koliko primerov kršitev je tukaj obravnavanih. Zato je to poročilo tako zelo potrebno. Eh, samo še neka točka. Sama branim jedrsko energijo, ampak mislim, da ta potrebuje dobro tehnologijo, strok nadzor eh, in potem nam je lahko tudi v korist. Hvala lepa. Naslednji v imenu GUE, gospod Huntis, minuto in 30 sekund. Tu, število pritožb se strani eh, državljanov eh, pa je v zvezi z naslednjim, povezanim eh, torej s tem zelo akutnim problemom odpadkov, hkrati pa zato, ker pravzaprav, ko gre za ravnanje z odpadki so strani držav, ni eh, še ustrezno, eh, tudi eh, če upoštevamo vidike, kot so zdravje in tako dalje, na podlagi skupnostne zakonodaje. Je, so tu seveda tiste glavne rešitve. Res pa je, da v mnogih državah odlašajo z recikliranjem oziroma eh, prihaja tu do zaostankov in eh, vse to ni v skladu z zdravim, zdravo pametjo. Pojavljajo pa se zdravstveni problemi, okoljski problemi in glede samega poročila je potrebno reči naslednje. V nekaterih primerjih komisija enostavno spregleda nekatere eh, primere oziroma si umije roke obstajajo študije o posledicah za okolje. Mislim, da mora komisija nekaj storiti glede tega, gospa komisarka, in eh, pobuda je dobra in mislim, da nam lahko pomaga, da bolje ravnamo z odpadki. Hvala lepa. V imenu skupine EFD, gospod Salavrako, za minuto in pol. Εξ αρχής συγχαίρω τον συνάδελφο τον κύριο Ντρουγκάης για την εξαιρετική... Najprej eh, čestitam kolegu, ki je resnično izdelal odlično poročilo, sicer smo, smo mu čestitali že, ko je bilo to predstavljeno v samem odboru za, peticijo, za peticije. Države morajo ukrepati, ko gre za odpadke, kaj ti odpadki pravzaprav sprožajo izjemno resne posledice, tako za zdravje kot za okolje in do leta 2030 bo človeštvo se moralo boriti proti socialni izključenosti, zdravstvenim problemom in tudi okoljskim problemom, problemom odpadkov. Zato je potrebno nameniti temu veliko pozornosti in odbor za peticije je sprejel ogromno pritožb s tem v zvezi. Zato je potrebno izvajati direktivo o odpadkih iz leta 2008, ki opredeljuje pravila na tem področju tudi za vidika človekovega zdravja. Skušati se moramo poskušati izogniti takim problemom. In tudi državljane je potrebno izobraziti zato, da se zavedajo tega problema. Vse to prav gotovo ima tudi pomembno gospodarsko razsežnost, to vprašanje odpadkov. Zato moramo pozorno spremljati ta dosje v celi Evropi. Hvala lepa. Naslednji je gospod Mjölcer za minuto in pol. Hvala lepa. Dve milijardi ton odpadkov, od tega 14 milijonov ton eh, posebnih odpadkov imamo vsako leto v Evropski uniji. Eh, in če se ogledamo Severno Ameriko, Evropo in pa Korejo, potem so te pri odpadkih vodilne pri količini podatko, odpadkov, ki jih eh, proizvedejo. V ZDA si elektronski proizvajalci prihranijo stroške eh, za upravljanje z odpadki, medtem ko pošiljajo stare elektronske aparate v Afriko ali pa kam drugam. In enako velja za nekatere nemške eh, proizvode, ki jih uporabljajo kot polnila v, za igrače na kitajskem in za druge namene. Številni odpadki so lahko samo deloma del recikliranja ali se jih lahko ponovno uporabi. E, neprimerno recikliranje je ravno tako neprimerno, kot pa izvažanje odpadkov. Potrebno je nadzorovati izvoze elektronskih aparatov, e, še bolj pomembno pa so ukrepi za preprečevanje odpadkov in e, tukaj se Evropska unija ravno ni izkazala. Eh, zato moramo vedeti, tudi, moramo vedeti tudi to, da še vedno nismo rešili vprašanja končnega, končnega upravljanja jedrskih odpadkov. In to je samo še dodaten razlog za to, da se jedrskih elektrarn več ne gradi. Hvala lepa, naslednja gospa Maconi za dve minuti. Grazie, presidente. Hvala. Predsedujoči, želela bi se zahvaliti poročevalcu kolegi Ituru Gajsu za upravljeno delo to poročilo na lastno podbudo odbora za peticije nastalo zato, ker je, so številni državljani na odbor uložili svoje peticije in v bistvu predstavili prave prijave nepravilnih neuporabe evropske zakonodaje in kršitev evropske zakonodaje na področju varstva okolja in upravljanja z odpadki. 140, 114 peticij v kratkem časovnem obdobju iz 16 različnih držav in sicer največ iz Španije, Irske, Italije in Grčije najpogostejša pritožba zadeva nepravilno izbiro um, mest, kjer uh, se postavljajo sežigalnice, oziroma drugi obrati za ravnanje z odpadki. In to mislim, da je izredno pomembna zadeva, izredno pomemben sektor, tudi v tem trenutku, ko na svetovni ravni doživljamo finančno in gospodarsko krizo, ki pesti tudi po Evropski uniji. In kot je komisija že večkrat uh, opozorila v svojih številnih študijah, bi različna uporaba podatkov eh, lahko pripeljala do prihrankov v višini 72 milijonov evrov v Evropski uniji. Poleg tega bi lahko pripeljala do um, približno 40 tisoč novih delovnih mest, poleg tega pa bi pozitivno prispevala k varovanju zdravja, za katerega si vsi prizadevamo. Hvala. Hvala lepa, gospa Paljadeli, za eno minuto. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila kolegi eh, Iturgajsu, kaj ti pripravil je resno poročilo, objektivno poročilo, zelo poglobljeno, z odličnim pristopom k temi, kar je zelo pomembno. Tema, ki je pomembna in eh, s katero uh, Eh, se ukvarjamo že več let. Glede tega eh, poročila, zlasti nekatere točke tega poročila, ki lahko pomagajo komisiji in državam članicam, da se bolje spopadajo s tem problemom. In v različnih državah eh, to umeščajo različno, v ukvir okvarjanja s problemom. Dejstvo pa je, da morajo države članice informirati svoje državljane, ne le v šolah, temveč da vzpostavijo ozračje zaupanja, kajti gre za vprašanje, ki zadeva prav vse. In če pogledamo naprimer samo postopke eh, prekrškov, Eh, ko nam že to zelo veliko pove. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja dobi besedo gospa Maner. Za minuto in pol. Hvala lepa. Čestitam poročevalcu eh, gospodu Iturgajsu za odlično poročilo. Eh, med letoma 2004 in 2010 eh, je prišlo do 104 peticij in različnih postopkov, ki se nanašajo na zakonodajo ravnanja z odpadki v Evropski uniji. In to je prav gotovo nekaj, kar državljane skrbi so velike razlike v izvajanju politike odpadkov v posameznih državah in glede tega je potrebno ukrepati. In eh, okvir direktive o odpadkih je eh, tisto, kar je zaenkrat pravzaprav uspelo urediti samo šestim državam. podpadki so prav gotovo, kjer bi je potrebno še veliko storiti v Evropske unije. Hvala, 30 sekund ste nam podarili in to nam je veliko pomoč. Hvala lepa, naslednja je gospa Miranda za eno minuto. Hvala lepa. Gospod Turgajs, čestitam vam za vaše poročilo, ampak žal vaša stranka vedno brani isto, kadar je na vladi in isto je v naši državi kjer upravljanje z odpadki ne obravnava prednostno eh, recikliranja in ponovne uporabe, kot izpostavljate v 12. točki vašega poročila. Tudi galicijska vlada sedaj predvideva izgradnjo nove sežigalnice in to kljub vsem projektom, ki zadevajo tri milijone državljanov in ki so že vložili peticijo za, v zvezi z vplivom na okolje. Ravno tako to ni v skladi s 16. in 18. točko, ki pravita, da je potrebno z državljani vzpostaviti dialog v zvezi z obrati za predelavo odpadkov in še zlasti s sežigalnicami In zato uh, vas prosim, da vaše poročilo pošljete tudi galicijski vladi, da bo upoštevala vaša priporočila. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Angurakis za eno minuto. Hvala lepa. E, to poročilo govori tudi o okoljskih e, prekrških, do katerih prihaja v ravnanju z odpadki. Vendar namesto, da bi predlagali, da, pri, da e, se borimo proti nekaznovanosti na tem področju, pa se pravzaprav reklamira dejavnosti nekaterih podjetij. Sama direktiva krepi vlogo velikega kapitala pri onesnaževanju. E, tu so mešanice različnih odpadkov. Kolege, ja, kolege, Gospod kolega, bi lahko prosim govorili počasneje. Tolmači vam ne morejo slediti, če tako hitite. Ali to pomeni, da moram začeti znova? Ne, ne. Uloga nekaznovanosti eh, glede na nevarnosti za to, da bi prikrivali prave zločine, do katerih prihaja zaradi monopola, monopolističnih eh, podjetij eh, v Grčiji, v Argoniji pa tudi v drugih regijah se tako ogroža zdravje delavcev zaradi odprtih odlagolišč in prisotnosti e, strupenih odpadkov v bližini domov. Potrebno je spremeniti protisocialno politiko, evropsko politiko, zato da bi zagotovili varnost delavcev in zaščito okolja. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Borgecijo za eno minuto hvala, predsedujoči. Odlično poročilo je to. Dobro vnoteženo, ki upošteva tudi načelo subsidijarnosti in priznava pomembno ulogo držav. Hkrati pa kaže tudi na obstoj Evrope dveh hitrosti. Tudi, kar zadeva mojo državo, imamo dve hitrosti. Po eni strani določene občine in regije počno to, kar smo videli v Neaplju in eh, kampanji, kar je velika sramota in ki jo obsojamo. Po drugi strani pa imamo tudi dobro delujoče občine v Padanski regiji, kjer eh, nekateri župani iz vrst eh, Severne lige spodbujajo državljane k ločevanju odpadkov in jih organizira k njihovi primerni predelavi. Torej, ta civilna plat naše države je dober zgled tudi za Evropo in zato bodo dobrodošle podobne situacije tudi drugot in izogibati se mora Evropa takim primerom, kot jih imamo iz kampanje, kjer bo zaradi tega ogroženo tudi marsikaj drugega, morda tudi turizem. Hvala. Kolega Borgetio, Kolega Borgetio dobili ste modri kartoček strani kolegice Alfano, ali spremete njeno vprašanje?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 da je že neštetič kolega Borgecijo omenil Padanijo. In zanima me, ali je to neka fantazijska regija, kot naprimer eh, Paperopolis ali kakšna druga pravlična dežela. Ker naj spomnim, da v Neaplju in v kampanji vlada desno-sredinska stranka in zato me zanima, če je čisto slučajno to, da omenjate Padanijo, torej mm, to regijo v kateri ste bili sami izvoljeni. Ja, lahko pogledate tudi uradni dokument Evropskega parlamenta, v katerem je navedeno, da sem sam predsednik v bistvu te dežele pa Danije. In na našem zemljevidu imamo tudi uh, zemljepisne pojme, ki si jih ni Bosi sam izmislil. Hvala. Hvala lepa za to pojasnilo. Naslednji je na, eh, je na vrsti kolega Bojon za dve minuti. Gospod predsednik, dragi eh, kolegi, eh, čestitam, eh, čestitam poročevalcu gospoda Iturgajsu tudi za vse predhodno preučevanje. In to poročilo je izjemno pomembno, kaj ti omogoča nam, da lahko tukaj v tem hemiciklu razpravljamo o teh vprašanjah. In to je še dodaten, dodatno dokazilo o, o o temu pristopu v okviru peticij. To je zelo pomembno. In te eh, teme, ki pravzaprav eh, morajo pomeniti odgovor na izzive eh, v družbi. In vse tisto, kar ne potrošimo, odložimo oziroma zavržemo. In je pa zaskrbljujočo, da ugotavljamo, da se, kot se zdi, države niso kos tej situaciji in število pritožb s tem v zvezi kažejo morda pogosto na odsotnost transparentnosti to pogledno in kar je še najpomembnejšo, organiziran kriminal, kot se zdi, počne, eh, kar se mu zljubi. Države morajo poslati močan signal, eh, potrebno je ukrepiti sankcije proti podjetjem, ki na ta način eh, in na tem področju bogatijo, same države pa morajo odigrati svojo svojo vlogo v okviru politike odpadkov in sicer na izvedljiv in kredibilen način. Če ta ne bomo tako ravnali, bomo še naprej izgubljali denar, ko gre za eh, postopke preverjanja in eh, proti preverjanja. Skušajmo se izogniti eh, to vrstnim problemom. Hvala lepa. Um, Gospod Rubih je pokazal modri karton, ali sprejmete njegovo vprašanje. Ponavljam, sprejmete vprašanje gospoda Rubika. Ja, kolega. Da, izvolite, gospod Rubih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim kolega Bojlona vprašati, kako si predstavlja, da bi, tej, da bi iz te verige odpadkov, ki lahko predstavljajo tudi vir sredstev, Eh, kako bi lahko z recikliranjem ustvarili nek eh, program za to, kako bi spet smiselno uporabili eh, ta sredstva. Hvala lepa, kolega Bojelon, imate 30 sekund za odgovor. Tu regardes les choses. Euh, tega smo se lotili, lotili smo se vprašanja selektivnega, selektivnega ločevanja odpadkov. Več kot to ne morem povedati. Hvala lepa, naslednji je kolega Pirilo za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Stotine peticij, ki jih je prejel Evropski parlament iz različnih držav Evropske unije, kažejo, kako hud je ta problem ravnanja z odpadki. Zanimivo pa je tudi to, da se poročilo posveča vprašanju predelave odpadkov, s katerim se številne regije ukvarjajo. In v moji regiji, kot je ugotovil tudi odbor Envi, eh, je, smo med odpadki našli zelo veliko koncentracijo cezija 37, ki je radioaktivni odpadek, kljub temu, da v Italiji nimamo nobene jedrske elektrarne. Torej, eh, pri ravnanju z odpadki je treba te odpadke tudi analizirati in te študije je treba razširjati. Na to se mora komisija osredotočiti in osredotočiti se mora tudi na vprašanje ne nezakonitega trgovanja z odpadki in na to, kako naj se s tem vprašanjem soočimo na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa. Naslednja na vrsti gospa Zarbo. Hvala lepa. V tej resoluciji eh, je navedenih 115 eh, primerov iz 15 držav, ko so se državljani eh, pritoževali v zvezi s tem področjem z direktivo o odpadkih in vseh primerov sicer ne poznamo. Sam Sama poznam eh, naprimer, eh, primer Romunije, vendar pa eh, to kaže na to, da enostavno eh, ni dovolj rezultatov. Prav tako je eh, zaskrbljujoče ravnanje z odpadki iz rudnikov. In eh, s to pogledno eh, sem. Eh, Eh, že izrazila svojo skrb tako v okviru odbora kot eh, v parlamentu, eh, kajti zlasti bi morali skušati ščititi okolje, tudi v primeru cianidov in podobno. In kajti dejstvo je, da se to izvaja nezadovoljivo in prav gotovo so te posledice naravnost katastrofične. Dank, Hvala lepa, gospa kolegica. S tem smo prišli do postopka Catch the Eye. Govornikov je več kot časa, tako da bom dal prednost tistim, ki so bili prisotni od začetka razprave nek postopek izbire pač moramo imeti. Zato bomo začeli z gospod McGuinness. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu za delo v zvezi s tem poročilom. E, za številne državljane, ki se zauzemajo za ustrezno upravljanje podatkov, imamo še več takšnih, ki jih to sploh ne briga. Zato je potrebno okrepiti javno osveščanje glede tega, kako upravljati z odpadki, tako doma, kakor tudi na delovnem mestu. Tukaj je potrebno narediti veliko. Mislim, da če bi ljudje morali obiskati odlagališča, ki ne delujejo dobro in ustrezno, potem bi dvakrat razmislili pri uh, tem, kako oskrbujejo odpadke. V mojem volilnem okrožju imamo veliko staro odlagališče, ki stane veliko denarja zaradi okoljskih problemov in pa zdravstvenih problemov, ki jih predstavlja. Prosim komisijo, da se naj ukvarja tudi z vprašanjem recikliranja pneumatik. Tukaj je veliko nezakonitih dejavnosti in zato ne dobimo tiste vrednosti recikliranja pneumatik, kot bi jo lahko dobili. Hvala lepa. Naslednja je gospa Tikal za eno minuto. Hvala lepa. Peticije, ki so naslovljene na Evropski parlament, govorijo o primerih eh, nespoštovanja zakonodaje na področju okolja, javnega posvetovanja, prav tako odražajo zaskrbljenost državljanov zaradi onesnaževanja. Marsikje so potrebne velike investicije za to, da bi spostavili strategije za upravljanje z odpadki in pa tudi ustrezno opremo in pa infrastrukturo. Komisija bi morala pri tem podpreti države članice, eh, vzpostaviti bi morala mehanizme financiranja in pa jasne smernice, ko gre za odlagališča zlasti, če gre za poseljena območja ali za bližino šol ali zdravstvenih centrov, morajo upoštevati tveganja za podtalnico in pa zdravje. Um, dialog je potreben že v začetni fazi. Potrebujemo javno posvetovanje. Pozivam države članice naj podpirajo regije in pa lokalne skupnosti pri um, izvajanju najboljših praks. Hvala lepa gospa kolegica, naslednji je kolega Rubik. Paldies, prekšsedetaj. Rubik, se prostite. Hvala lepa. Podpiram ideje, ki so bile izražene v tem poročilu. Osebno menim, da bi več pozornosti morali posvečati uh, organskim oziroma biološkim odpadkom, zlasti na področjih z aktivnim kmetijstvom. Um, biološke odpadke se pogosto sežiga, ampak s tem uh, veliko sestavin tega produkta izgubimo. Če bi uporabili ali reciklirali te odpadke, bi lahko dobili tudi dobre rezultate. Komisija bi lahko ponudila sredstva iz drugega stebra za te namene. Hvala lepa, gospa kolega. Naslednji gospod Paska. Za svoj važni pan predsedajúci, vážna pani komisárka, nakladanie... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisárka. Odpadki so zelo občutljivo vprašanje, tudi v očeh javnosti. In zato bi Evropska komisija morala zagotoviti spoštovanje direktiv o odpadkih v državah članicah. V začetku lanskega leta je komisija objavila poročilo, ki govori o tem, da države članice ne upošteva zaščite okolja pri njihovem upravljanju z odpadkov. Imamo celo vrsto nezakonitih odlagališč in pa na tisoče odlagališč, ki ne ustrezajo standardom. Komisija bi tukaj morala ukrepati. Procesiranje odpadkov bi lahko bil uspešni ekonomski sektor. Recikliranje je tudi dobro za okolje. Podvojiti moramo naša prizadevanja za to, da bi imeli tukaj boljše postopke za upravljanje z odpadki. Hvala lepa, gospod kolega. Povedal sem, da se morate držati časa za govor in časa za postopek HDI, tako da je sedaj na vrsti zadnji govornik kolega Sikirski. Ilegalne či prowadzone niezgodnie z przepisami składowisko odpadów i spalarnie. Hvala lepa. Obstajajo odlagališča, ki so bodi si zakon, nezakonita ali pa ne spoštujejo zakonitih standardov. To je zaskrbljujoče, to je nevarno tako za zdravje, kakor tudi za okolje. S tem izgubljamo tudi dragocene vire in pa dragocena delovna mesta. Veliko bi lahko naredili za to, da bi okrepili osveščenost ljudi. Ljudje bi morali biti bolj odgovorni pri obravnavanju svojih odpadkov in morali bi prepoznati potencijalno vrednost teh odpadkov. Potrebno je koordinirati upravljanje z odpadkov na regionalni in pa lokalni ravni. Ljudje bi morali imeti enostaven dostop do objektivnih informacij, ne samo glede tega, kako sortirati odpadke, ampak tudi um, glede tega, uh, kaj se kasneje s temi odpadki zgodi. Potrebno je posodobiti infrastrukturo in to bo zahtevalo velike investicije v nekaterih državah članicah. Vendar pa bi to morala biti prednostna naloga Evropske unije. Potrebno je izmenjavati dobre prakse med državami članicami. Tako, sedaj pa dajemo še enkrat besedo komisarki Georgijevi za dve minuti. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vsem poslancem za to plodno razpravo, ki odraža tudi stališča naših državljanov. Naj povem naslednje. Prvič. Prva prednostna naloga za komisijo je ta, da imamo ustrezno zaporedje in sicer ponovno uporabo, reciklažo in pa um, ponovno uporabo. Eh, in če to ni možno, potem bi morali oskrbovati naše odpadke v skladu z okoljskimi zahtevami. Kako torej pomagati državam članicam? Lahko jim ponudimo smernice in zmenjavo na boljših praks, prav tako pa moramo nadzorovati nacionalne načrte za upravljanje z odpadki, tako da bomo lahko zagotovili, da so ti ustrezni pri odpravljanju problem, odpravljanje problemov. za tistih deset držav, ki imajo tukaj največje probleme, načrtujemo individualna srečanja, zato da bomo lahko pospešili napredek. Seveda, če pride do neukrepanja, bomo začeli z postopki kršitev. 19 smo jih že imeli, 9 jih še vedno traja. Zadnji Izhod pa je seveda ta, da države privedemo pred Evropsko sodišče zaradi kršitve evropske zakonodaje. Naj povdarim, da gre pri, enem, pri eni tretjini okoljskih eh, primerov za neustrezno upravljanje odpadkov. Eh, res je, da moramo postaviti zgled tako v Evropski uniji, kako tudi za tretje države. Če bi izvažali odpadke drugam, potem bi to imelo prav tako posledice za naš planet. Ne morem se strinjati s tem, kar so rekli nekateri poslanci, češ, da je Sama mislim, da je upravljanje odpadkov dobra, dober eh, primer za ukrepanje tudi v času gospodarske krize. V poročilu komisije smo ugotovili, da je naša direktiva najstrožja na svetu in eh, tesno sodelujemo z državami članicami, tudi z Romunijo, zato da bi zagotovili, spoštovanje te direktive in eh, izvajanje te direktive. Oprostite, če bom prekoračila čas, ampak še nekaj o javnem osveščanju. Absolutno, tukaj moramo okrepiti naša prizadevanja. Naj povem, da sem eh, večino svoje karijere posvetila vprašanju okolja. Začela sem zato, ker je eden izmed eh, članov moje družine zbolel zaradi onesnažene potalnice. In zato popolnoma razumem skrbi naših državljanov in pa poslancev. Hvala lepa. Much, having... Hvala lepa, gospa komisarka. Eh, glede na to, da to prihaja iz odbora za peticije, je dobro, da upoštevamo tudi javnost. Sedaj pa še ne na zadnje, poročevalec, eh, ki dobi besedo za dve minuti. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči. In hvala gospe komisarki Georgijevi za zanimiva stališča, pa tudi hvala vsem kolegom, ki so podali svoje prispevke. Na nekatere bi se rad tudi odzval in sicer glede primernosti ali neprimernosti te razprave, ki jo je sprožil odbor za peticije. In uh, Naj povdarim, da se mi zdi odbor za peticije gotovo primeren za razpravo o teh vprašanjih. Zakaj? Zato, ker so državljani svoje peticije naslovili na nas. Zato, ker lahko mi potem njihove peticije posredujemo, lahko vplivamo, posredujemo njihovo mnenje tudi drugim odborom, ko pripravljajo svoja poročila. Kakorkoli državljani pričakujejo z naše strani, določene odgovore, pričakujejo, da bomo njihove peticije obravnavali, sicer pa sicer naš odbor ne bi imel nobenega smisla znotraj Evropskega parlamenta. In ob tem bi želel nekaterim kolegom povedati tudi to, da so peticije vse pokazale na pomanjkljivosti pri upravljanju z odpadki in o nezmožnostih držav članic, da bi izpolnjevali svoje zakonske obveznosti. In v tem poročilu smo zajeli vse te problematike in ravno tako s poročilom pozivamo države članice naj prenesejo direktive brez odlašanja in sprejmejo vse ukrepe za to, da bodo lahko uresničevali načrte za upravljanje z odpadki. In zato menim, da lahko na podlagi tega poročila in na podlagi vsega, kar je povedala v imenu komisije gospa Georgijeva, povemo, da smo že zarisali pot, s pomočjo katere bomo lahko rešili številne probleme, ki so jih izpostavili predstavniki različnih skupin v zvezi s tem vprašanjem. Vsekakor pa se poudarja, da ne smemo odlašati pri iskanju rešitev za tolikšna vprašanja, ki jih državljani Evropske unije postavljajo v svojih peticijah. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo o tej točki na dnevnem redu. Samo še moja osebna izjava. Morala, želim se vam zahvaliti, da ste bili pri mojem prvem vodenju zasedanja zelo disciplinirani in pridni in tako sem lahko z lahkoto vodil to zasedanje. Seveda ni potrebno posebej podarjati, da to ne bi bilo možno brez ljudi, ki sedijo ob meni. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, gre za program DAFNE.